Okay, colleagues, we can, uh... Tako, kolegice in kolegi, lahko začnemo. Pozdravljen, gospod Črnecki. Par zadev samo na začetku, nekaj obvestil, tako da boste imeli še par trenutkov, da se spočijete. Vidim, da ste hiteli letriče, torej prva točka na dnevnem redu je potrditev dnevnega reda. Verjetno ste že tudi prejeli ta dnevni red, verjetno ni nobenega nasprotovanja, točka 2, obvestila predsednika in sicer kot sledi seznam jezikov je v dokumentih. Prav tako vedite, da poteka prenos sestanka preko spletne strani. Danes ne bomo glasovali, glasovali bomo jutri, ampak vendar ne vas spomnim, da jutri prinesete svoje glasovalne kartice. Točka 3. Sprejetje zapisnika mm, šestih predhodnih sej. Če ni nobene pripombe oziroma če je ne bo do konca današnjega sestanka, bomo s tem zapisnike tudi uradno potrdili. Zdaj pa se lahko lotimo vsebinskega dela dnevnega reda in sicer točka 4. Razrešnica za leto 2014, splošni proračun EU, podarek na svetu in Evropskem svetu. Trije poročevalci so pristojni za druge institucije, gospod eh, Črnecki mm, pri večini poročil, potem tudi gospod Vistisen pri nekaj poročilih, eh, gospa Makovej danes ni prisotna, boj da je zbolila, ampak kot razumem, bo gospod Črnecki predstavil njena poročila. Gospod Vistisen, vi boste predstavili poročila gospe Makovej. Ok. Gospod Črnecki, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, se upravičujem za to krajšo zamudo, ampak žal je bil moj let nekoliko pozen. Torej, predsedujoči, kolegice in kolegi, če začnemo z računskim sodiščem, rad bi opomnil na naše že starodavno prošnjo za poročilo. Mm, naj povem, da računsko sodišče še vedno ni doseglo cilja 18 mesecev za časovnico poročanja. Potem tudi vprašanje zaprtih primerov OLAFA, ki zadevajo ne le računsko sodišče, namreč sodišče mora v letno poročilo vključiti tudi rezultate zaključenih primerov oziroma izide zaključenih primerov, v katerih eh, so bili predmet preiskave institucije oziroma posamezniki, ki so zaposleni v institucijah. Največjega pomena je vprašanje decentraliziranih agencij. Sodišče mora slediti pravilu 54 skupnega pristopa in plačati za zunanje revizorje agencij, prav tako pa mora zagotoviti boljšo, boljše smernice za zasebne revizorje. V letu 2014 je čas, ki smo ga porabili za področje javnih nabav in eh, administracijo, mm, kar zadeva zunanje revizorje, predstavil več kot tisoč ur decentraliziranega dela za te agencije in eh, ti dodatni stroški za zunanje revizorje in zasebnega sektorja je odnašal več kot 550 tisoč evrov. Po mojem mnenju bi zato Evropsko računsko sodišče moralo razpravljati o tem vprašanju skupaj z agencijami in poiskati pravo rešitev, da bi na ta način zmanjšali upravno breme. Kar zadeva evropskega varuha človekovih pravic Evropskega ombudsmana, tu kakšnih resnih težav ni. Je pa treba povedati, da je sama struktura in organizacija urada varuha človekovih eh, pravic, kot je opisana v letnem poročilu, v neskladju z organigramom, ki je na spletni strani varuha. Varuh mora zato razjasniti, kako je dejansko ta urad trenutno strukturiran. Naprimer, koordinator preiskav na lastno pobudo, kar je mm, nov, novo delovno mesto, tega v organigramu ni, pa tako je to delovno mesto zelo nejasno opredeljeno in zato nam mora varuh pojasniti, kakšna je naloga tega koordinatorja in ali je to neka splošna naloga te službe. Kar zadeva služba za zunanje delovanje, tu že kar nekaj let ponavljam, da tu še vedno ostajajo določena neravnovesja, kar zadeva zastopanost po državah. Nekaj napredka je, ampak vendarle čakamo še na večji napredek. Poleg tega, in tudi to ni novo vprašanje, vodje delegacij bi se končno morali zavedati, da nosijo tudi določene operativne naloge, ne le političnih. Tudi ustrezno operativno vodenje delegacije je pomembno. Kar zadeva vprašanje žvižgačev, tu mislim, da je treba povedati, da je treba ustrezno implementirati postopke za vprašanje žvižgačev na vseh področjih zunanje politike. Kar pa zadeva Evropski svet in pa svet. Najprej proračunski vidik. Treba je povedati, da je še vedno veliko neporabljenih sredstev v praktično vseh kategorijah. Vsekakor mora svet razviti tudi ključne kazalnike uspešnosti in izboljšati svoje proračunsko načrtovanje z izboljšanjem proračunskim načrtovanjem, bomo lahko tudi v prihodnje zagotovili to, da se izognemo eh, velikim prerasporeditvam sredstv. Prav tako je treba povedati, da je eden ključnih ciljev generalnega sekretarja sveta za leto 2014 in sicer prevzem zgradbe Evropa do, leta, do konca leta 2015, tudi cilj, ki ostaja nedosežen. In zato sprašujemo, kakšen bo strošek te zamude, upoštevajoč tudi politični vidik različnice za svet in Evropski svet. Vsi namreč vemo, da ni nobenih izboljšav, ni nobenega sodelovanja, nikakršnega sodelovanja, ponavljam. Dobili smo dopis generalnega sekretarja sveta v odziv na poziv odbora za nadzor proračuna Evropskega parlamenta na izmenjavo mnen januarja 2016, vendar se ni odzval na povabilo, prav tako se ni odzval na pisni vprašalnik, ki smo ga postali generalnemu sekretarjatu novembra 2015. V tem pismu eh, so zgolj ponovili stališče sveta o izmenjavi finančnih informacij, eh, kar je bilo povedano že večkrat za preteklosti. In glede na to, da sodelovanja ni, predlagam, da že v osnutku poročila, tako kot eh, lansko leto, samo razrešnico odložimo. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospod Črnecki. Gospod eh, Vistisen, lahko morda vi podate svoje poročilo in obenem verjetno tudi obe poročili gospodin Makove. Ja, se bom potrudil, hvala lepa. Dobil sem oporne točke gospodin Makove. E, tako da se bom tega lotil na koncu, najprej pa svoje poročile. Najprej razrešnica za Evropski ekonomsko-socialni odbor. Na prvem mestu naj povem, da smo zelo dobro sodelovali. Rad bi se zahvalil administraciji odbora za tako odkrito sodelovanje. Zelo smo zadovoljni z uspešnostjo poslovanja Evropskega ekonomskega in socialnega odbora za leta 2020. 14. In tudi računsko sodišče je ugotovilo, da je Evropski ekonomsko-socialni odbor posloval brez kakršnih koli materialnih nepravilnosti. Stopnja izkoriščenosti sredstva je 95,6 odstotkov in upajo, da bodo to tudi dvignili na približno 97 odstotkov in eh, to je stopnja, ki je tudi že bila dosežena leta 2012, tako da vse to je popolnoma zadovoljivo z našega stališča. Menimo, da bi bilo koristno, če bi uporabili tehnologijo eh, videokonferenčnega srečevanja, da bi na ta način eh, zmanjšali stroške, potne stroške in pa stroške sestankov in upamo, da bo odbor to upošteval. Kar zadeva pravila za žvižgače, zelo se veselimo njihovega sprejetja še pred koncem meseca februarja in eh, z veseljem bomo tudi opravili naknadni pregled teh pravil, preden podelimo razrešnico. Nekaj pomankljivosti smo sicer ugotovili pri eh, ekonomsko-socialnem odboru, vendar menimo, da te niso ne vem kako problematične. Po našem mnenju so jih tekom celotnega procesa tudi že dokaj uspešno odpravili. Od ekonomsko-socialnega odbora smo dobili tudi nekaj zahtev za tehnične popravke predloga razrešnice in kot poročevalec bom skušal to storiti tam, kjer menim, da bo to prispevalo k natančnejši sliki stanja v tej organizaciji. Bom pa seveda to posredoval tudi pristojnim in upam, da bomo dosegli dogovor. Kar zadeva Evropsko sodišče, še enkrat eh, bi se tudi tej instituciji rad zahvalil za sodelovanje. Evropsko sodišče je doseglo stopno implementacije 99 odstotkov. Vsega, kar želimo spodbuditi k še boljšemu izkoristku lastnih sredstev in k razvoju informacijskih aplikacij in novih tehnologij za zmanjšanje števila oziroma količine papirja, ki jih eh, uporabi ta organizacija in pa tudi stroška prevajanja in tolmačenja. Evropsko računsko sodišče namerava upraviti pregled eh, Evropskega sodišča, kar zadeva uspešnost poslovanja in na ta način menimo, da bomo dobili tudi še več orodij za to, da bomo opravili ustrezno oceno, ki bi temeljila na uspešnosti. Kar zadeva podatke o zunanjem o eksternih dejavnostih sodnikov, kar je januar leta 2016 končno bilo posredovano Evropskem računskemu sodišču, potem ko smo mi to večkrat zahtevali. No, tu pri tej točki z obžalovanjem ugotavljam, da nekateri sodniki sodelujejo pri aktivnostih, ki jih to poročilo ne omenja, to poročilo, ki smo ga mi prejeli in Zato pozivamo sodišče, da je bistveno bolj natančno in da tudi uveljavi sistem, po katerem bomo lahko dobili pravilno sliko o dejavnostih sodnikov izven sodišča, kajti to menimo, da bi bilo zelo koristno v procesu vrednotenja uspešnosti dela članov sodišča. Prav tako pozivamo Evropsko sodišče, da zmanjša število službenih vozil, ki so na voljo članom sodišča in da na ta način tudi zmanjšajo breme na plečih davkoplačevalcev. Prav tako nas skrbi, da pravila o žvižgačih še vedno niso sprejeta na Evropskem sodišču in eh, upamo, da bodo sprejeta leta 2016 in to bomo seveda tudi izpostavili v razrešnici. To so bila moja poročila, zdaj pa prehajam še na poročilo gospe Makovej. Najprej Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Vidim, da gremo kar neposredno na kritične eh, točke, tako da verjetno bi se najprej zahvalila za sodelovanje. Kritične točke, ki meni, da jih je potrebno izpostaviti v poročilu, pa so naslednje, kar zadeva na skrižje interesov. Obžaluje, da nadzornik ni dal na voljo vseh podatkov o politiki na tem področju in zato poziva nadzornika, da da na voljo vse življenjepise in izjave o naskrižju interesov eh, zaposlenih v tej organizaciji in pa je tudi, kar zadeva nacionalne eksperte, ki so se jih posluževali do junija 2016. Prav tako je pomembno, da nadzornik določi jasna pravila, kar zadeva Eh, prakso vrtljivih vrat, kar zadeva žvižgače. Gospod Makove eh, zahteva, da nadzornik tudi začne implementirati svoje interna pravila, ki jih je sprejel 2015, da bi na ta način spoštovali člen 22 s kadrskih predpisov. Glede javnih eh, naročil poziva nadzornika, da do leta 2016, na leta 2016 objavi vse pogodbe, v katerih je sodeloval, če tudi so Eh, ta naročila sprožile druge institucije, saj je trenutno zelo malo informacij o odprtih postopkih in izbirnih postopkih ter eh, kriterijih. Zelo malo teh podatkov je na spletni strani nadzornika. Prav tako gospod Makovaj povdarja, da je parlament lansko leto od eh, tega nadzornega organa zahteval, da k letnemu poročilu pripne tudi podatke o kadrih in kadrovski zasedbi, ter da do konca junija 2016 te podatke posreduje. Prav tako zahteva dodatna pojasnila v zvezi z nacionalnimi eh, strokovnjaki, eh, njihovimi življenjepisi in stopnjo sodelovanja, prav tako pa je prosila, da se zagotovi soglasje v objavo in eh, tudi ne razume, zakaj tu ne bi mogli imeti popolnoma transparentnega procesa za objavo na spletni strani tega nadzornega organa. In to mislim, da je tudi to, kar zadeva nadzornika za varstvo podatkov. Zdaj pa odbor Rigi. Kot prvo, gospa Makova je zelo zadovoljna eh, z sporozum o sodelovanju med odborom regij, ekonomsko-socialnim odborom in Evropskim parlamentom za boljše koriščenje razpoložljivih resursov in prav tako izpostavlja, da proračunski prihranki, ki izhajajo iz tega partnerstva, predstavljajo tudi vrednost, ki jo je potrebno srednjeročno pregledati, da se ugotovi, ali se dosegajo zastavljeni cilji. Prav tako ugotavlja, da so tveganja izpostavljena med eh, revizijo oziroma gotovljena med revizijo in analiza tvegen, ki jo je opravil računsko sodišče, morali tudi biti obravnavani in vsa priporočila revizijskega odbora morajo biti zaključena in tudi pripravljeno poročilo o ukrepih za odpravo teh nepravilnosti dosedanje poročila so premalo natančna in ne zagotavljajo dovolj številk in zato želi več številk glede potovanj eh, članov, prav tako je potrebnih eh, več podatkov in razla kvalitnem poročilu v zvezi z politiko stavb odbora. Povečanje števila izjem od pravil v zvezi z javnimi naročili je tudi vprašanje, ki ga je potrebno rešiti, sploh kar zadeva primere neskladnosti z finančno uredbo ali z internimi predpisi. Na področju videokonferenc želi gospod Makovej, da se tega orodja odbor bolj poslužuje in eh, razvoj tega orodja bi lahko bistveno prispeval k zmanjšanju stroškov potovanj. Prav tako podarja, da je nespremljivo, da odbor obravnava en in sam primer žvižgača, od te pa so še tri, kljub temu, da je že bila sprejeta tožba na sodišču za zaposlene v. EU leta 2013 in zato poziva odbor, da spremlja vse potrebne ukrepe za razrešitev tega primera brez nadaljnega in da tudi javno ugotovi, da so, bila, da so bile ugotovitve žvižgača pravilne, kar je ugotovil tudi urad za boj proti goljofijam in kar so ugotovili tudi drugi prisotni organi EU. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa obema poročevalcema za njeni predstavici, gospodu Črneckemu najprej in pa tudi gospodu Vistiseru. In eh, hvala tudi, da ste vzeli čas, da ste predstavili poročilo gospe Makove. In uh, tu ste imeli kar dolg seznam vprašanj, ki jih je identificirala. Tako, zdaj pa je priložnost za razpravo. Če imate kakšne, kakšno vprašanje vprašanja poročevalcem ali sodišču. Gospod Zdehovski. Děkuji, pane predsedajúci. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajúci. Najprej hvala kolegom za predlagana poročila. Hvala tudi za to, da ste ponovno izpostavili celo vrsto vprašanj, ki jih naš odbor obravnava. No, z veseljem ugotavljam, da sem bil tudi jaz mm, lahko poročevalec v Agenciji pri teh poročilih, kajti vidimo, da evropske institucije svoje delo opravljajo dobro in tudi izboljšujejo imič Evropske unije. Ampak njihovo delo seveda ima tudi neposreden vpliv na življenje evropskih državljanov in zato menim, da moramo tudi tu izpostaviti prizadevanja evropskih institucij za izboljšanje lastnega poslovanja in lastne uspešnosti. In zato je še kako žalostno, da svet in Evropski svet, torej tisti dve instituciji, ki sta ključna stebra Evropske unije, izjema, ki recimo, da potrjuje pravilo in vedno znova so predmet kritike, ker niso dovolj odgovorni naprem evropskim državljanom. Žal, ti dve instituciji ne sodelujeta z Evropskim parlamentom v procesu razrešnice, ne poročata ne odgovarjate na naša vprašanja, če tudi so to vprašanja, ki so neposredno vezana na izvajanje proračuna. To se mi zdi sramotno in škandalozno. Žal, pa naj gre za nedokončano stavbo Evropa, naj gre za neizved, neizvedbo smernic za žvižgače, naj gre za napačne izračune prispevkov, za napačno načrtovanje. Vse te stvari imajo negativen učinek na evropski proračun in to tudi eh, slabi ugled evropskih institucij v očeh javnosti. To v prvi vrsti škoduje evropskim državljanom, ki jih morajo evropske institucije zastopati in zato tudi menim, da moramo to pad pozicijo razrešiti čim prej. Kar zadeva transparentnost, tu mislim, da je vsekakor potrebno povedati par besed o varhu človekovih pravic in pa o računskem sodišču. Še posebej povdarjam ombudsmana in eh, njegovo pobudo o, za preiskave na lastno pobudo in pa tudi podobno institut, in podoben institut v računskem sodišču. Obe ti instituciji sta leta 2014 uspeli doseči pomembne prihranke, ampak urad varuha človekovih pravic mora pospešiti postopke za zaključek posameznih preiskav. No in še zadnja stvar, in sicer služba za znanje delovanje. S tem v zvezi bomo imeli veliko priporočil. E, prva stvar je sama struktura. Po mojem mnenju je struktura te institucije prezapletena, netransparentna in kot takšna tudi kontraproduktivna. Področja, kjer potrebujemo možnost hitrega odločanja, so zelo, zelo zapleteno strukturirana v službi za znanje delovanje. Tudi kadrovski oddelek je pretok, če se zelo miro izrazim preveliko je najvišjih uradnikov, eh, zelo neenakopravna je zemljepisna porazdelitev funkcij. In eh, pogledati je treba samo organigram in tako je vidimo, koliko predstavnikov tako imenih novih držav članic je v tej službi in koliko iz starih držav članic, torej pred letom 2004 in po letu 2004. Kadrovski postopki so dolgotrajni in zelo dragi in delovanje predstavništvo v tujini je tudi nekaj, kjer je bistveno več treba storiti na področju učinkovitosti, kajti dejstvo je, da ta institucija ne počne in ne dosega tega, kar od nje pričakujemo. Hvala. Hvala lepa za vaše komentarje, za vaše prispevke. Še kdo? Gospod Šoltes. Hvala za besedo. Eh, bolj ali manj eh, so kolegi že povzeli tisto, kar sem tudi sam želel povedati, tako da ne bi eh, ponavljal, bi se pa vseeno dotaknil še enkrat sveta. Eh, tudi sam mislim, da zaradi nesodelovanja sveta v postopku razrešnice proračuna je delo parlamenta močno oteženo in percepcija evropskih državljanov glede kredibilnosti evropskih inštitucij še naprej tako ostaja negativna. In uh, evropske institucije tudi zaradi tega uh, izgubljamo zaupanje uh, davkoplačevalcev. Vendar pa je situacija slabša, kot uh, se kaže. Uh, v tem primeru lahko govorimo celo o spodkopavanju legitimnosti in legalnosti delovanja Evropskega parlamenta in ta praksa odstopanja od mehanizma podeljevanja razrešnice je tudi v nasprotju z določbami pogodbe o delovanju Evropske unije ki parlamentu nalaga obveznosti nadzora nad celotnim proračunom EU-ja. Eh, e to nesodelovanje sveta domnevno temelji na nekem gentleman agreementu iz prejšnjega stoletja, če se tako izrazim. In uh, mislim, da uh, kljub vsakoletnemu ponavljanju istega se ne spremeni nič. Uh, moj kolega Pascal Duran, ki je v imenu odbora uh, AFKO pripravil mnenje o razrešnici sveta 2014, Tam ocenjuje, da je bilo zaradi nesedovanja sveta od leta 2009 prikrito porabljenih več kot 3 milijarde evrov. Skrajni čas je torej, da svet in komisija začne ta pogajanja s parlamentom, da se ponovno zagotovi njegov dostop do potrebnih informacij, lahko tudi eh, preko komisije, če je to v tem trenutku edina možna pot. Eh, predvsem pa seveda je eh, nekaj treba spremeniti, da ne bomo vsako leto brez rešnici ponavljali istih stvari, se mi zdi, da v tem našem boju za čim večjo transparentnost seveda moramo sodelovati vsi, tudi seveda Evropsko računsko sodišče. Hvala. Hvala, gospod Šoltes. Naslednja gospa Karnbach. Ja, najlepša hvala tudi z moje strani. Računskemu sodišču in pa tudi poročevalcem bi se rada zahvalila. Eh, vsebinsko v bistvu nimam kaj dodati k temu, kar je že bilo povedano. Seveda bomo pri nekaterih poročilih in še enkrat hvala poročevalcem, bomo morda pozornost skušali poudariti pri določenih eh, točkah, torej par predlogov amendmajev bomo vložili, ampak pravična sem, da bomo tako kot v preteklosti uspeli doseči zelo kolegijalen dogovor. No in ta eh, kolegijalni pristop je nekaj, kar bi si želila tudi strani sveta, kot so dejali kolegi. Tudi druge institucije zelo dobro sodelujejo z nami, ko gre za izmenjavo teh izkušenj in znanj. In dejstvo je, da ima parlament, da imajo evropejci pravico vedeti, kako eh, se denar porablja. No, in tu vidimo pri sodelovanju z svetom vsekakor še veliko manevrskega prostora za izboljšave. In želim si, da bomo prihodne leto, ko bo šlo za razrešnico za leto 2015, končno hm, kaj tudi drugače in da bomo končno lahko predvideli podelitev razrešnice svetu. Eh, politično sem vedno optimistična in upam, da bomo vendarle našli pot, da bomo lahko upravičeno mm, tudi sami upravičili pričakovanja davkoplačevalcev. Kot rečeno, veliko eh, dela je bilo narejenega pri naših institucijah, tudi pri računskem sodišču in eh, tudi kar zadeva vrčevalni pristop. In eh, mislim, da ne smemo preprosto biti ponosni na neke linearne proračunske reze, ampak moramo vendarle upoštevati, kakšne naloge poverjamo institucijam, poverjamo agencijam, eh, kakšne naloge ima računsko sodišče in eh, da upoštevamo tudi, ali so za vse to tudi finančno ustrezno podkrepljene te institucije, da lahko izvajajo svoje naloge. Torej, ne smemo izpred oči izgubiti ciljev delovanja teh institucij in agencij, kajti ravno pri računskem sodišču mislim, da bi bilo zelo slabo, če bi tu zaradi krčenja kadrovske strukture potem eh, imeli manj informacij o ustrezni porabi davkoplačevalskega denarja. Okay. Hvala lepa. Ne vidim nikogar s strani komisije ali sodišča, ki bi želel besedo, vsekakor ne strani sveta, čeprav je večina komentarjev članov šlo ravno na račun sveta, na pomankanje sodelovanja in transparentnosti, tako da lahko tudi sam povem, da je res dovolj tega, da se vsako leto ta razprava ponavlja in res bi bilo dobro, če bi prišli do končna neke rešitve. Zdaj ne vem, je kakšno vprašanje konkretno, na katerega bi poročevalce odgovorila, ampak vendarle vam dam priložnost, da se na kratko odzovete v zaključek razprave. Gospod Črnecki. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem se zahvaliti vsem spoštovanim kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Popolnoma se strinjam tem, kar je dejal gospod Zdehovski, kar je dejal tudi gospod Igor Šoltes, kar je dejala gospa Kadenbach. No, gledajte, takole bi dejal. Ta poziv gospoda Zdehovskega in gospoda podpredsednika Šoltesa, kar zadeva transparentnost na strani sveta, je vsekakor zelo upravičen poziv. Ampak 12 let že mislim, da sem evropski poslanec in občutek imam, da je to neka zgodba brez konca. Vsako leto vedno znova govorimo o tem in vsako leto vedno znova imamo opravka z zelo zgovorno tišino na strani sveta. Eh, star polski pregovor pravi, eh, da je to, kot da bi eh, se dedec pogovarjal s sliko, slika pa nikoli z dedcem. Tako da, tako nekako se mi zdi, da svet namerno nikakor noče upoštevati naših predlogov za zagotavljanje večje transparentnosti, eh, ampak to je zelo pomembno, to, o čemer so govorili kolegi pred menoj. Namreč evropski davkoplačevalec vendarle to zahteva. Jaz bi si vsekakor želel, kot je dejala gospa Kardenbach, da mm, bi lahko upal, da bo v prihodnje drugače, tega upanja ne smemo izgubiti, ampak eh, iskreno povedano, je moje upanje morda nekoliko bolj umirjeno kot upanje gospe Kadenbach. Vseeno pa upam, da ima ona prav in da se jaz motim. Hvala lepa. Okay, thank you for that. Hvala lepa, gospod Vistisen. Ja, tudi jaz bi se zahvalil vsem kolegom za pomoč pri delu in eh, kdorkoli, ki ima kakšen predlog mandmaja, prosim, da to čim prej posredujete seveda želim čim več vaših amandmajev upoštevati in oblikovati kompromisne amandmaje, da bomo imeli kar seveda tekoč proces sprejema eh, teh poročil in da bo večina, če že ne vse, mm, vaše mnenja možno vključiti v ta poročila. Tako da prosim, sporočite mi, če smo karkoli spregledali v teh poročilih in veselim se že nadaljevanja postopka. Hvala lepa. Hvala. Ob koncu bi želel samo spomniti kolege na časovnico. Rok vložitev predlogov spremembe 4. marec. V odboru KONT bomo glasovali 27. In, eh, ali 31. marca in pa na plenarnem zasedanju bomo glasovali na drugem plenarnem zasedanju v aprilu. Toliko o tej točki, še da je pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za razrešnico za leto 2014 za agencije. Sam sem poročeval za to temo, tako da bom sam, pripravi, da bom sam predstavil poročila. Najprej se zahvaljujem poročevalcem v Senci, s katerimi sem tesno sodeloval pri pripravi teh poročil. Danes bi se želel osredotočiti na horizontalna vprašanja, na to pa bom morda omenil še Um, eno ali dve zadevi, ki sta povezani z posameznimi agencijami. Najprej mislim, da moramo razumeti, da so naloge, ki jih upravljajo agencije, zelo pomembne naloge, zelo pomembne storitve za evropske državljane posod po Evropski uniji. To moramo vedno razumeti. Uh, ne smemo gledati nad, eh, na agencije kot na agencije, ki ničesar ne počno. Kar se tiče razrešnice, so tokrat uh, zadeve veliko boljše, ni bilo več eh, kvalificiranih mnen strani sodišča in manj pripomp je sodišče podalo v zvezi z delom agencije. Naj spomnim kolege, da je se nedavno sestav tudi Koreper in zdi se, da bodo priporočali razrešnico za vse agencije. To so torej dobre novice, ki prihajajo iz sveta. Agencija me torej pri njihovem delovanju bil priznan napredek. Kar se tiče horizontalnega poročila, sem najprej podal nekaj splošnih pripomp v zvezi z proračunom in proračunskim eh, načrtovanjem. Spet sem omenil uh, finančne prenose. Rekel sem, da moramo tukaj razlikovati med načrtovanimi in nenačrtovanimi. Večina prenosov je načrtovanih, kajti agencije imajo pač večletne programe. Treba pa je povedati tudi, da obstajajo problemi pri nekaterih agencijah, ki imajo prekomerne prenose sredstev. V horizontalnem poročilu poudarjam pomen deljenih eh, storitev, torej treba je ustvariti sinergije med posameznimi agencijami, na ta način lahko agencija izboljšala svoje storitve, eh, pa tudi njihova učinkovitost se s tem eh, izboljša. V razpravah z predstavniki posameznih eh, agencij sem ugotovil, da je sedaj skupnega sodelovanja nekaj več, v poročilu jih pozivam naj grejo še dlje, tako da bomo lahko poskrbeli še za več prihrankov. V svojem poročilu omenjam tudi upravljanje človeških virov. Agencije se pritožujejo na dejstvo, na dejstvo da morajo zmanjšati število svojega osebja za pet odstotkov, poleg tega pa uh, morajo še pet odstotkov svojega osebja uh, določiti za tako imenovani redeployment pool. Tako da uh, pozivam komisijo naj razišče možnosti, kako bi lahko tukaj našli nekaj svežega osebja za ta redeployment pool. Potem omenjam tudi vprašanje enakosti med spolu spoloma, zlasti za više položaje. V, v vseh eh, agencijah, no, v agencijah je slika mešana. Um, nekatere so bolj učinkovite pri zagotavljanju enakosti med spoloma, druge manj. Potem omenjam tudi um, konflikte interesov in pa vprašanje preglednosti 80 odstotkov agencij ima strategijo za boj proti goljufijam. Tri agencije pravijo, da bodo takšno strategijo kmalo sprejele, torej še tekom leta 2016 in eh, to dejstvo lahko pozdravimo. Potem omenjam tudi to, da je dobro, da so agencije sprejele strategijo za boj proti navskrižju interesom. Ta politika je sedaj usklajena z smernicami komisije na tem področju. Več kot 90 odstotkov agencij ima vzpostavljene politike za objavljanje um, življenje pisov in za objavljanje izjav finančnih interesov za uh, više uradnike in za zunanje in notranje sodelavce. Nekatere agencije tukaj še niso izpolnile eh, svojih nalog in v poročilu jih pozivam naj spreme ustrezne kontrolne mehanizme za nadzor nad konflikti interesov in preglednosti. Kar se tiče uspešnosti, eh, tukaj pozivam računsko sodišče naj eh, pripravi evalvacijo uspešnosti agencij. Računsko sodišče pravi, da bi se morali bolj usmeriti v sistem, kjer ocenjujemo rezultate in uspešnost in agencije iz tega ne morejo biti izključene. Zagotoviti moramo, da bodo v prihodnje še bolj uspešne mm, in prav gotovo bo računsko sodišče to ocenjevalo v prihodnosti. Še točka komunikacija in prepoznavnost. Tukaj smo že večkrat povdarili, da kljub temu, da agencije opravljajo veliko odličnega dela, niso dovolj prepoznavne. Ne, eh, torej državljani ne vedo, kakšne so njihove naloge, kakšni so njihove rezultati. Agencije pravijo, da se zelo prizadevajo za to, da bi izboljšale svojo prepoznavnost, ampak veliko bi bilo treba še narediti. Tako da pozivam agencije naj podajo določene predloge uh, o tem, kako izboljšati komunikacijo, kako boljše sporočati o tem, kaj počno, kakšne rezultate dosega, tako da bo o tem bolje obveščena tudi javnost. Še nekaj drugih pripomb v zvezi z dogovori o sedežih agencij, no, o tem eh, smo se v preteklosti že dogovorili, sedaj ostaja uh, jo štiri agencije, ki še, ki še nimajo ustreznega dogovora z gostujočimi državami, pozivam jih naj zaključijo ta pogajanja. Uh, v glavnem so verjetno zato bolj odgovorne države članice, kot pa agencije same, ampak vseeno je tukaj treba doseči napredek. In pa še eh, neka zadeva, ki se večkrat pojavlja v zadnjih tednih, gre za vprašanje, kdo bo plačal zunanje revizorje v agencijah. Uh, Agencije menijo, da bi računsko sodišče moralo plačati te zunanje revizorje, računsko sodišče pa meni, da bi zunanje revizorje morale plačevati agencije same. Tako da tukaj obstaja nekaj nejasnosti okrog tega vprašanja. Eh, pri skupnem pristopu smo se dogovorili, da bi računsko sodišče moralo plačati te zunanje revizorje, ampak računsko sodišče pa se opira na neke druge smernice, pravilnike, ki eh, bi naj eh, govorili o tem, da morajo agencije same plačati te zunanje revizorje. Tako da pripravljam predlog spremembe, v katerem bom pozval k več, javn, k več jasnosti in k rešiti tega problema v prihodnje. Še nekaj uh, um, pripomb v zvezi z dvema agencijama. Uh, povedal sem že, da uh, je večina agencij uh, dobila mnenje brez pridržka, dve agencije pa so dobile uh, mnenje za pridržkom. Um, agenciji delata dovolj dobro, zato da ne dobita kvalificiranega mnenja. Najprej gre za EU-LISA, gre za probleme v zvezi z urednostjo premoženja, ki so bila nakazana iz komisije na uh, agencijo, zlasti za uh, tehnologijo uh, eh, IKT. Uh, to je treba še podrobno raziskati in pa. Um, EAT gre za uh, eh, 25 odstotkov um, ehm, nepojasnenih sredstev uh, v komunikacijo s to, uh, s to uh, agencijo. Uh, so mi zagotovili, da je ta problem medtem bil uh, ob odpravljen, torej gre za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Toliko o posameznih agencijah, kot sem že povedal, eh, svet se je odločil, da bo podprl različnico za vse eh, agencije. Ehm, agencije so, so dobile tudi pozitivno mnenje strani računskega sodišča, tako da bom za vse agencije priporočal razrešnico. Upam, da nisem bil preveč podroben, predolg. Eh, sedaj imajo še poslanci možnost, da podajo svoje pripombe, če še da želijo. You, Derek, Hvala lepa, gospod Stehovski. Uh, no, tukaj zastopam Tamaša Dojča ki želi povedati neko zveze z razrešnico agencijam. Najprej zahvaljujem se poročevalcu, poročevalcem v senci in pa sekretarijatu za dobro sodelovanje. Mislimo, da je Derek Vaughan opravil odlično delo. Poročilo ponujajo podroben in obširen pregled delovanja agencij, zlasti ko gre za izvajanje njihovih proračunov in pa za njihovo finančno situacijo. Letos ni mnen s pridržkom, to je zelo dobra novica. Računsko sodišče je ugotovilo, da je nasplošno manj problematičnih pojavov v agencijah kot v preteklih letih in zato ni bilo potrebnih toliko pripomp v poročilu računskega sodišča. No, dve agenciji pa sta dobili posebno mnenje in uh, nekaj torej tukaj bo potrebni še nekaj več pojasnil, ampak to vseeno ne vpliva na poročilo o agencijah, torej ne, dejansko ne gre za problem gre, glede zanesljivosti eh, njihovih finančnih izkazov. Poročevalec priporoča razrešnjo za vse agencije. Eh, v mars si katerem pogledu je to rezultat skupnega pristopa in pa številnih ukrepov, ki so jih sprejele agencije v preteklih letih. Popolnoma podpiram poročevalca eh, in se strinjam s tem, da bi bilo treba podeliti razrešnico vsem agencijam. Mislim, da je to velik uspeh tako za agencije, kakor tudi za odbor za nadzor proračuna. v naslednjem eh, letu bodo sprejeti še dodatni ukrepi, ki jih zadevajo učinkovitost agencij, sistem notranjega nadzora in uh, tudi v zvezi s pravilniki agencij. Agencije so lansko leto upravljale dobro delo in eh, pravzaprav mora samo nadaljevati v tej smeri. Torej, to je bilo prebrano stališče Tamasa Dojča, sedaj pa še moje stališče. Prez komunikacija, prepoznavnost, prepoznavnost komunikacija, prepoznavnost komunikacija, to je pomembno za vse agencije. treba poskrbeti za večjo prepoznavnost, za večjo vidnost naših agencij. Tukaj apeliram na vse agencije. E, to je njihova naloga za letošnje leto. Postati morajo bolj prepoznavne, bolje morajo to sporočati javnosti in tudi nam in drugim evropskim institucijam. Uh, uh, Želi še kdo drug besedo v zvezi z agencijami? oziroma razrešnicami za agencije. Um, thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission, I would uh, like. Še predstavnik komisije. V imenu komisije bi, si, bi se želel na hitro odzvati na vaše resolucije. Um, Rekli ste, da obžalujete to, da komisija uporablja tako imenovani redeployment pool za to, da bi dosegla petodstotno znižanje števila osebja. Um, no, še nekaj pripomp v zvezi za posebno obravnavo čistih agencij, ki jih v glavnem financira industrija. Ali lahko morda odgovorite tudi na vprašanje, kdo bi moral plačati zunanje revizorje, kajti, kot sem povedal v svoji predstavitvi, eh, trenutno vlada kar nekaj nejasnosti v zvezi s tem oziroma obstaja nek spor med računskim sodiščem in pa agencijom je okrog tega vprašanja. Ja, gospod predsedujoči, v zvezi s tem zadnjim vprašanjem lahko rečem samo, da bomo morali to zadevo podrobno preučiti kar se tiče prerasporejanja osebe, zato da bi dosegli znižanje števila osebe za pet odstotkov. Eh, sporočilo komisije iz leta 2013 zastavlja okvir, ko gre za zaposlovanje in pa stopnjo subvencij za um, agencije v obdobju 2013-2020. Gre za okvir, s katerim smo skušali doseči znižanje števila osebe za pet odstotkov, torej to je bilo načelo eh, iz eh, medinstitucionalnega sporazuma. Eh, komisija je v tem sporočilu iz leta 2013 razlikovala med tremi tipi agencij, cruising speed, agencije z novimi nalogami in pa agencije, ki so začele z delom, torej startup agencies. Treba je doseči cilj pet, pet, petih odstotkov znižanja osebja za vse agencije skupaj ta bazen za prerasporejanje osebja je potreben zato, da bi lahko se soočili z eh, potrebami tretje in pa eh, druge skupine agencij. Eh, agencije, ki so začele z delom in pa z agencijami, z novimi nalogami. Zato bodo morale agencije, ki že dobro delujejo, se odpovedati delu svojega oseba, zato da bomo lahko več osebe ohranili za agencije iz druge in tretje skupine. Po mnenju komisije je treba povečati učinkovitost agencije za to, da bi lahko dosegli ta cilj glede osebja. Lahko potrdim, da komisija učinkovito preučuje možnosti za razširitev storitev, ki jih ponuja agencijam. Poleg tega je predvideno okrepljeno sodelovanje med agencijami in tudi to bo olajšalo delo agencijam. Zelo dobro je, da je medinstitucionalna delovna skupina eh, predvidena za srečanje 14. marca. Kakor veste, je eh, ta delovna skupina eh, naložila komisiji naj razišče možnosti za povečanje učinkovitosti agenciji. No, ta dokument jaz sedaj skoraj da končan in verjetno ga bomo lahko eh, še konec tega meseca poslali parlamentu in pa eh, svetu, torej še pred eh, srečanjem med institucionalne skupine za učinkovitost agencij. In pa še zadnja pripomba v zvezi z teh minus pet odstotkov v sporočilu 2013 smo torej predvideli ta okvir, ki pa ga ne bomo nediskriminatorno izvajali. Pri um, vseh letnih poročilih raziščemo, kakšno je trudno stanje in podamo zve, na podlagi tega priporočila komisiji. komisiji. Um, medicinalni sporazum pravi, da ta, to znižanje za pet odstotkov ne more vplivati na proračunske pravice sveta in parlamenta. Eh, v vsej sistem je treba izpostaviti naslednje dejstvo. Eh, torej, komisija razume, da se je v kontekstu eh, migracijske krize mm, so se pojavile večje potrebe za določene agencije, za Europol, za Frontex in pa EASO. Uh, zato je treba predvideti bistvene okrepitve v osebju in te okrepitve bodo izuzete iz tega cilja o petostotnem znižanju osebja, kajti res gre za nepredvidene dogodke, ki jih nismo mogli predvideti v času, ko smo sprejeli medinstitucionalni dogovor. Še nekaj v zvezi z agencijami, ki so financirane iz pristojbin. Eh, no, eh, ali bi morali te agencije obravnavati posebej. To je legitimno vprašanje, komisija bo to vprašanje podrobno preučila. Jasno je, da tiste agencije, ki jih deloma financira industrija, predstavljajo neko izjemo. Tukaj obstaja več manevrskega prostora, kajti ko se uh, Eh, poveša njihovo delovno breme, se praviloma povečajo tudi pristojbine, ki jih dobijo te agencije iz uh, industrije in zato to ne vpliva na um, subvencije iz uh, evropskega proračuna. Istočasno pa moramo tukaj ostati pozorni, ohraniti moramo ta, to breme povečanih pristojbin pri gospodarskih operaterjih. Komisija tukaj preučuje različne možnosti. Medinstitucionalna delovna skupina je komisiji spet naložila naj pripravi dokument v zvezi s tem in tudi ta dokument uh, bomo kmalo dokončali, pripravili ter ga poslali Evropskemu parlamentu in svetu. Uh, verjetno še pred iztekom tega tedna komisija bo v tem dokumentu preučila možnost prilagajanja um, osebja uh, nihanju, njihovih, nihanju njihovih bremen. Seveda moramo to um, pri tem upoštevati solidne indikatorje, torej določene kazalnike eh, in uh, seveda morajo tudi te um, agencije še naprej iskati možnosti za podkrepitev svojih učinkovitosti. Hvala lepa, zahvaljujem se vam za vaše informacije. Ti pripombe so bile zelo koristne. Zlasti ehm, je dobro, da ste predvideli določeno stopno fleksibilnosti, ko gre za bazen za prerasporejanje osebja. In pa zahvaljujem se vam tudi za vaše informacije v zvezi z eh, agencijami, ki so deloma financirane iz industrije. No, morda vas bomo tukaj poprašali za še nekaj več informacij in kot sem povedal že prej, bi bilo dobro, če bi lahko eh, raziskali to vprašanje, kdo mora plačati zunanje revizorje za agencije, kajti eh, tukaj pač obstaja spor med agencijami in pa računskim sodiščem. Ni ni, imamo nobenega predstavnika zašunskega sodišča, želi še to besedo v zvezi s tem ne, potem lahko zaključimo to točko. Eh, samo še nekaj pripomb z moje strani. Eh, zahvaljujem se poročevalcem v senci, mislim, da smo dobro sodelovali med seboj, zahvaljujem se tudi sekretarjatu, ki je opravil odlično delo eh, pri pripravi teh poročil. Skupaj smo pisarno, vsi so delali zelo dobro, zahvaljujem se računskemu sodišču za uh, vso pomoč, zahvaljujem se tudi agencijam za Eh, dobro sodelovanje. Čestitam jim, da so v zadnjih letih dosegle pomemben napredek, ko gre za izvajanje proračuna. Kot sem povedal že prej, bom priporočil, da se vsem agencijam podeli razrešnico. Mislim, da so agencije dosegle pomemben napredek, seveda pa to ne pomeni, da ni dodatnega prostora za izboljšave v prihodnosti. O določenih zadevah bo treba še razpravljati, eh, no, torej o tem, kar je omenjena komisija, potem eh, tudi, ko gre za prepoznavnost in komunikacijo agencij. Če bodo dobile razrešnico, morda potem lahko to zapišejo na svoje spletne strani, na ta način povečajo svojo prepoznavnost. Skratka, tukaj jih čaka še nekaj dela. A, eh, torej, toliko z moje strani. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Eh, posebno poročilo računskega sodišča o bonitetnih agencijah. Uh, vidim, da se nam je pravkar um, pridružil gospod Vali. Um, pa, tudi gospoda Tomija naprošamo naj predstavi poročilo računskega sodišča v zvezi s tem. Hvala lepa. Spoštovani člani odbora konta Evropskega parlamenta, zahvaljujem se odboru za to, da ste nas povabili. Naj predstavim posebno poročilo eh, računskega sodišča eh, za leto 2015 o ESMI, Evropsko agencijo za vrednostne papirje. Eh, z veseljem sem v zvezi s tem eh, sodeloval z vašim odborom, dal na razpolago vse relevantne informacije o našem delu. Prav tako eh, želim pohvaliti delovni dokument, ki ga je predložil gospod Vali. Ta dokument ustrezno povzema poročilo računskega sodišča. Zdi se mi, da je to dobra osnova za današnjo razpravo. Predvidevati je treba reformni postopek, ki trenutno poteka eh, na računskem sodiščem. Imamo projektno skupino, ki se ukvarja z eh, vprašanji upravljanja Evropske unije. To poročilo je eno izmed eh, poročil na področju gospodarsko-finančnega upravljanja. Za Evo in Esmo smo že pripravili poročilo lansko dejansko uh, za EBA eh, in uh, potem smo pripravili še poročilo za države v težavah. Um, naše zadnje poročilo v zvezi s tem uh, govori o tehnični pomoči uh, Grči, uh, torej gre za tehnično pomoč, ki jo usklajuje komisija. V tem poročilu bom kmalo uh, predstavil rezultate teh zadnjih dveh poročil. Sedaj pa naj podam pregled um, revizije ESME. Torej gre za uh, posebno poročilo 22 eh, skozi 2015. Um, torej, eh, tukaj preučujemo nadzor Evropske unije, Evropske unije nad bonitetnimi agencijami v prvih letih obstan, obstoja ESME. E. Verjetno se spomnite, da smo po finančni krizi leta 2000. 2008 veliko krat kritizirali bonitetne agencije, čež da so te prispevale k problemom na finančnih trgih zaradi pomankanja preglednosti njihovih ocen in zato, ker so dovoljevale konflikte interesov. Bonitetne agencije so pomembne za investitorje uh, na finančnih trgih. Ponekud uh, eh, se celo z njimi nadomešča skrbno poslovanje eh, investitorjev. Delovanje bonitetnih agencij je bistvenega pomena za podjetja in eh, banke ter tudi za celotne države. Evropska komisija se je odzvala na vrzeli pri delovanju bonitetnih agencij z revizijo regulatorjev normativnega okvira in za uvedbo strožjih pravil, zato da bi zagotovili večjo odgovornost bonitetnih agencij. E, tako smo vzpostavili agencijo ESMA 1. januarja 2011. E, eh, šlo je za del e, arhitekture finančnega nadzora. ESMA je dobila izključne pristojnosti za registracijo, nadzor in sankcijami bonitetnih agencij, ki delujejo v Evropski uniji. E, Ehm, nadzorne pristojnosti ESME pokrivajo eh, tako kreditne institucije, kakor bonitetne agencije. Eh, smo pa preučevali samo eh, operacije na področju bonitetnih agencij, bolj konkretno. Ehm, gre za proces registracije novih bonitetnih agencij in pa za nadzorne aktivnosti, ko gre za načrtovanje, za ocenevanje tvegan in za preglednost. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je, eh, danes enos, da je proces registracije bonitetnih agencij danes sicer enostavnejši, ampak postopki so še vedno precej zapleteni. Eh, gre predvsem za sam, eh, samo hitrost postopka registracij ehm, in vsa preverjanja, ki so povezana v zvezi s tem. Eh, in pa ehm, eh, potem ugotovili smo, da postopek registracije skozi ESMO še ni dovolj, da bi eh, bonitetne agencije bile dopuščene v evropskem sistemu. Potrebno je zagotoviti še nekaterim dodatnim kriterijem. Zato je evropski sistem dopustil samo. Pri aktivitetih, ki so concerned okrog 30 bonitetnih agencij. Um, nadzorne pristojnosti ESME e tako niso usklajene z temi dodatnimi zahtevami, regulatornimi zahtevami. Zato je ponekud uh, prišlo do pomankanja dokumentacije ali pa uh, določena področja preprosto niso bila dovolj podrobno raziskana. Uh, ESMA je vzpostavila nek centralni, neko centralno uh, spletno platformo, kjer uh, ponuja informacije o vseh ocenah, ki jih izdajajo bonitetne agencije. Ampak obstaja nekaj pomislekov v zvezi z. Uh, odsotnostjo ustreznih preverjanj podatkov na tej platformi strani ESME. Um, zaradi nepreverjenih podatkov investitorji ne morejo biti pri svojem poslovanju dovolj skrbni, zlasti ko gre za, za uh, metodologijo. Uh, Ehm, tukaj smo pripravili nekaj priporočil, s katerimi skušamo izboljšati kakovost eh, eh, dokumentacije, podatkov, eh, skušamo zmanjšati tveganja in skušamo zagotoviti ehm, ustrezno metodologijo ehm, bonitetnih agencij pri podaljevanju ocen. Kar se tiče konflikt konfliktov interesov. To je zelo občutljivo področje. Tukaj priporočamo, da ESMA okrepi svoje nadzorne aktivnosti eh, o informacijah, torej v zvezi z informacijami, ki jih dobi iz bonitetnih agencij. Eh, pri reviziji ugotavljamo, da je ESMA postavila dobre eh, temelje za nadzor nad bonitetnimi agencijami, hkrati pa mislimo, da obstaja še veliko manevrskega prostora za izboljšave upamo, da bo po začetku izvajanja naših priporočil ESMA bolje pripravljena na učinkovit nadzor bonitetnih agencij. Hvala lepa za vašo pozornost. Seveda sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Next, the, uh, Naslednji je poročevalec, gospod Vali. Hvala lepa, predsedujoči. V prvi vrsti hvala tudi računskemu sodišču za to natančno analizo in eh, strinjam se s številnimi ugotovitvami. Pri svojem delu sem se ozrotočil na nekaj odločilnih vidikov, ki jih je nujno potrebno izboljšati. Predvsem bi rad povdaril, da je ESMA v relativno kratkem času uspela vzpostaviti postopek eh, registracije za bonitetne agencije, kar je posebej pomembno za trg finančnih storitev po krizi leta 2008. Kot eh, je dejala ESMA, je ta postopek še v teku. Trenutno pripravlja metodologijo za, eh, za registracijo, kar je vedno najbolj problematičen vidik. Standardizirana metodologija je tisto, kar naj bi najbolje zagotovilo, da bodo parametri za registracijo enako eh, pravni in da bodo postopki kar se da učinkoviti, sistematično eh, preverjanje izpolnjevanja pogojev eh, je ključnega pomena, če želimo ustrezno tudi izvajati poenotene postopke. To velja tudi za vrednotenje oziroma ocenjevanje tveganj in to je tisto, kar želim izpostaviti. Proces eh, identifikacije tveganj mora biti transparenten, jasen in tudi skredljiv. V tem trenutku so postopki še interni in pogosto so odločitve o oceni tveganja sprejete brez ustrezne obrazložitve. Pomembno je zagotoviti vso dokumentacijo, ki bo pokazala, da odločitve potekajo na podlagi jasnih analiz. ESMA v tem trenutku očitno še nima uh, ustreznega informacijskega sistema, saj je le 26 takšnih agencij že bilo preverjenih, ampak to bi vendarle eh, omogočilo učinkovitejše ravnanje in, eh, in eh, implementiranje vseh podatkov, še posebej, ko gre za oceno tvegan. Gre za dejansko izboljšanje spletne strani ESME, ki je nujno, kajti to omogoča celovit in enostaven dostop do vseh podatkov. Transparentnost je temeljnega pomena in pomembno je, da je vsem na voljo spletne zakonodaje in da so vsem na voljo tudi podatki. In določene zgodovinski primeri kažejo, kako uh, eh, more bitne informacije, ki uh, uhajajo iz eh, ESME, uh, povzročajo težave na trgu. Temeljno je, da se zagotovi natančno in ustrezno nadziranje. Pomembno je, da ESMA nadzira bonitetne agencije, predvsem pa je pomenilo, da se nadzira, da agencije sledijo pravim postopkom in da bonitetne agencije niso predmet političnih pritiskov, ko gre naprimer za bonitetne ocene Polske in pa tudi Italije, to so jasni primeri. Bonitetne agencije so zelo močni inštrumenti, ki lahko izvajo velik psihološki pritisk, tudi neupravičen pritisk na javno mnenje in eh, zato tega nikako ne smemo uporabljati kot eh, orožje proti demokratično izvoljenim eh, vladam in da se postavlja pod, vprašanj, pod vprašaj legitimne odločitve ljudstva v času kriz. Metodologije, ki jih uporabljajo bonitetne agencije, so težavne z vidika terminologije ESME, ki včasih lahko ostane nerazumljena. Eh, prav tako, kar zadeva določena tveganja, ki niso zajeta. Pomembno je, da se razvije ustrezne inštrumente, ki jih ESMA potrebuje za eh, pojasnila tudi terminoloških vprašanj. Za zadnjega puščam eh, najbolj delikatno vprašanje in sicer gre za štiri registrirane bonitetne agencije, ki vse tiste najmanjše zdaj nekako izpadijo kot drugo kategorne na ta način se dejansko uvaja iskrivljenje konkurence. ECB in eh, Evropska komisija morata čimprej narediti konec eh, tej diskriminaciji. To so moje pripombe k temu delovnemu dokumentu, seveda čakam še na pripombe kolegov in hvala ESMI in pa računskemu sodišču za sodelovanje. Hvala lepa. You, uh, Najlepša hvala, gospod Vali. Želi spregovoriti predstavnik ESME, predtem pa bomo besedo predali še članom in članicam odbora. Gospa Ajala Sender je prva, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu Tomeju iz sodišča. Hvala tudi gospodu Valju ki je izpostavil nekatere eh, kompleksne zadeve v zvezi s tem. Dovolite mi, da spregovorim o eh, priporočilih računskega sodišča. Brez dvoma bo tudi komisija lahko podala nekaj odgovorov na ta vprašanja, ki smo jih slišali. Tukaj v parlamentu si prizadevamo za eh, podporo malim in srednje velikim podjetjem imamo posebna pravila za MSP-je, poskušamo uh, uravnotežiti trend, ki ga uh, beležimo v uh, svetu, uh, prihaja do centralizacije, do vedno večjih uh, podjetij. Izkušnje kažejo, da večja kot je koncentracija, večja kot so podjetja, uh, več, večja kot je koncentracija na določenem področju, večje je tudi tveganje in uh, lahko pride do šoka. Obstajajo torej določene zahteve za MSP-je. Uh, eh, imamo tudi zahteve za različne organe, ki delujejo uh, v sodelovanju z ESMO in te zahteve so precej uh, visoke. Zanima me, če lahko kaj poveste o tem, kako bolje uh, uravnotežiti to področje. Morda je zato krivo eh, pomankanje pristojnosti, eh, morda je premalo konkurence in morda bi lahko zato poslabšali situacijo. Vprašanje je torej, kako v okviru teh vprašanj delovati širše. Slišali smo, da ESMA nima dovolj eh, sredstva na voljo, to pravi računsko sodišče. Eh, veliko je pravil, pojavlja se vprašanje v zvezi s eh, sledljivostjo, naprimer, in tako naprej. Tako da, ko govori računsko sodišče o človeških virih, me zanima, kako točno želijo to urediti. In pa še nekaj, v trenutnem okviru, v katerem razpravljamo tudi o Brexitu, torej tukaj je bila sprejeta odločitev sveta konec tega tedna. In tukaj se spet postavlja vprašanje, v kolikšni meri bomo spet postavili pod vprašaj našo finančno-gospodarsko strukturo upravljanja. Zato mislim, da bi morali povprašati sodišče o tem, ali bi morda eh, v luči te nove situacije, morda ISMO moralo prevzeti kakšne nove naloge, pristojnosti, kajti v tej situaciji m, mm, bo lahko prišlo tudi do spremembe v upravljanju naše gospodarsko-finančne strukture. Nihče drug se ni prijavil k besedi, tako da bom kar prosil predstavnika ESME, da spregovori. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad zahvalil, računsko sodišče, za vaše poročilo. Pozdravljamo to poročilo o nadzoru bonitetnih eh, agencij. Najprej bi rad predstavil ozadje našega dela od leta 2011 naprej, na to pa se bom odzval na priporočila in eh, pomisleke, ki ste jih izpostavili tako v računskem sodišču, kot tudi tukaj v Evropskem parlamentu v tem odboru. Uredba iz leta 2011 je bila popolnoma eh, nova, to je bil nov način nadzorovanja te industrije eh, in nadzor naj bi izvajal popolnoma nov organ. Računsko sodišče je ugotovilo, da so temelji sedaj po štirih letih dela dobri, da smo marsikaj izboljšali, ampak seveda v prvih letih smo se poskušali osredotočiti na registracijo. Eh, registrirani morate biti kot bonitetna agencija, da lahko eh, izdajate ocene v Evropski uniji. Sedaj imamo 26, 26 registriranih bonitetnih agencij tukaj v Evropski uniji. To pomeni eh, tudi tiste, ta velike Moody's, Standard and Poor's in tako naprej. ESMA ima polne pristojnosti in nadzora, tako kot drugi nacionalni eh, kompetentni organi. Prosimo eh, lahko za spremembe v upravni strukturi, spremembe v postopku, lahko pa izdamo tudi odločitve o sankcijah, kar smo naredili za 2015, naprimer. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da pravno in regulatorno eh, zaenkrat še nismo na koncu poti. Uredbe eh, oziroma zakonodaja še ni popolnoma izvedena in delo še ni popolnoma končano. Imeli bomo na primer platformo za bonitetne ocene, ki bo predstavljena letos. Uh, vlagatelji bodo lahko tam primerjali bonitetne ocene, ampak tukaj še dela nismo zaključili. Na to bomo izboljšali tudi eh, postopek eh, pristojbin, izdajanja pristojbin in tako naprej. Tudi to je treba upoštevati. Še specifična priporočila računskega sodišča, štiri priporočila so predstavili. pomankanje sredstev je bilo krivo za pomankanje nadzora, tako pravi računsko sodišče. Povedali smo jim, da smo pristopili na osnovi tveganja, takšen je standardni pristop k nadzoru. Nadzorujemo eh, tista področja, tiste entitete, kjer je tveganja največ. ESMA se je na to po registraciji Eh, odločila, da se osredotoči na, na skrižje interesov in to je ena od osnov v uredbi. Bodi si je treba na skrižje interesov odpraviti, bodi si uh, omejiti. Ravno zato se je ESMA osredotočila na zagotavljanje ustreznih postopkov. Spoštovati je treba uh, določena pravila, naprimer neodvisni nadzorni organi, neodvisni vodilni kadri in tako naprej. Govorili smo tudi o trgovanju z vrednostnimi papiri in tako naprej, ampak osnova je bila ta osnova pri vzpostavitvi bonitetnih agencij. Osredotočili smo se tudi na metodologijo bonitetnih agencij. Kot veste, ESMO in drugi javni organi ne morejo posegati v uh, bonitetne ocene same. Vseeno pa se ESMA osredotoča na postopek pri pripravi bonitetne ocene. Metodologija mora biti prava, če je potrebno, jo je treba revidirati. Bonitetne agencije morajo revidirati, spremeniti svojo metodologijo, eh, vedno znova morajo analizirati to metodologijo in to je eh, hrbtenica tega postopka izdajanja bonitetnih ocen. Na teh področjih se nam zdi, da smo naredili eh, veliko. Da, zdi se nam, da ni bilo vrzeli pri našem nadzoru glede podatkovne baze, ki je eh, javna za vse državljane in ulagatelje, eh, smo pojasnili, da je vse odvisno od uredbe, ki je v veljavi, ulagatelji lahko to izboljšajo, ampak ESMA mora slediti pravilom iz uredbe. Smo pa veseli komentarjev eh, o izboljšavah in priporočil. To velja tudi za registracijo. Strinjamo se, da je postopek, ki izhaja iz uredbe, morda malce zapleten. Obenem pa menimo, da nam ta postopek registracije omogoča, da ustrezno preverimo še pred izdajo eh, bonitetne ocene, da eh, so postopki pravi. Te postopke lahko sicer izboljšamo, ampak mislim, da zaradi tega ni prišlo do eh, nizkokakovostnih eh, ocen. Trenutno pripravljamo pregled eh, različnih registracij in to je zelo pomembno, preden lahko dovolimo neki bonitetni agenciji, da začne delovati v Evropski uniji. Ne na zadnje še tole breme za mala in srednje velika podjetja. V skupini 26 bonitetnih agencij je veliko eh, malih in srednje velikih eh, bonitetnih agencij in eh, uredba ESMI omogoča, da spreme izjeme za, naprimer, določene neodvisne neizvršne direktorje, za rotacijo analitikov in tako naprej. V določenih primerjih lahko na to odločimo, da so te izjeme potrebne in jih sprememo. Na to imamo še regulatorne tehnične standarde, ki zahtevajo, da bonitetne agencije eh, plačujejo pristojbine. Tiste manjše od 10 milijonov eh, evrov, eh, ki imajo ki so manjše na trgu, so lahko izuzete iz tega. Toliko z moje strani. Hvala. Uh, Najlepša hvala, veliko natačnih informacij smo dobili. To bo brez dvoma veliko pomoč članom in članicam odbora. Predem poročevalcev ponovno predam uh, besedo. Uh, me zanima, če bi gospod Tome rad odgovoril na nekatera vprašanja in komentarje. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, mislim, da sta gospod Vali in pa gospa Ajala Sender izpostavila predvsem štiri teme, ki skrbijo odbor za nadzor proračuna. Najprej v zvezi z eh, tvegani povezani z državnim premoženjem in z eh, ocenami, ki jih podajajo um, bonitetne agencije v zvezi z državnimi obveznicami. V našem poročilu smo v prilogi številka 4, kakor tudi v tabeli 4 v prilogi 3, prikazali delo, ki ga je opravila ESMA v zvezi z oceno tveganja državnih obveznic. To je zelo občutljivo področje, Eh, in eh, to je bilo pravzaprav tudi eh, samo izhodišče za novo regulacijo, ko smo prišli iz popolnoma nereguliranega trga na to agencijo, ki bi naj sedaj nadzorovala tudi delo bonitetnih agencij. Kar se tiče politike Evropske centralne banke, ki v praksi pravzaprav odloča o dostopu do trgov manjšim bonitetnim agencijam. Tukaj smo v poročilu vključili tudi obširen odgovor Evropske centralne banke, ki v tem odgovoru pojasnjuje, kako uporabniki um, bonitetnih agencij, torej kako celoten ta evrosistem uh, določa svoje standarde, no v praksi pa je delovanje Evropske centralne banke tudi povezano z registracijo in kvalifikacijo bonitetnih agencij? Za razliko od eh, ZDA, na primer. V Torej, eh, Tudi tiste agencije, ki jih eh, ESMA ni registrirala, so lahko del tega evrosistema. No, torej mislimo, da bi se Evropska centralna banka lahko nekako uskladila z eh, kriteriji ESME, tako kot je to predvidel. Uh, zakonodajalec, kajti ESMA je v tem trenutku edina agencija, ki lahko nadzoruje delovanje bonitetnih agencij v Evropski uniji. Zakonodajalec bi tako lahko razmislil o tej uskladitvi v prihodnje. No, še neka tema je bila izpostavljena med razpravo in sicer gre za sredstva, oziroma vire, ki jih ima na razpolago ESMA. Računsko sodišče v zvezi s tem omenja, da bi z trenutno razpoložljivimi sredstvi lahko ESMA imela težave pri uh, izpolnjevanju vseh zahtev, ki jih postavlja uredba. Uh, obstaja odprt dialog med agencijo in uh, zakonodajalcem. No, v luči teh novih mandatov in odvisno od tega, kako točno bo določen mandat eh, ESME, je treba temu prilagoditi tudi sredstva. ESMA ni financirana samo iz proračuna, ampak eh, jo financirajo tudi, se, se financira tudi eh, iz pristojbin, ki jih zaračuna bonitetnim agencijam. In pa še kakšen, kako bo na vse skupaj vplival dogovor, ki je bil sprejet na zadnjem Evropskem svetu, kako bo to vplivalo na naše pristojnosti. Kot sem povedal že uvodoma, je računsko sodišče pripravilo poročilo o dveh novih agencijah, ki sta bili uh, vzpostavljeni, torej gre za EBA in pa za agencijo <clears throat> za trg vrednostnih papirjev. Uh no hemos podido tener en pri naših poročilih nismo mogli predvideti, kakšen bi bil učinek dogovora sveta o tako imenovanem Brexitu. Nismo mogli oceniti učinka, ki bi ga lahko imel dogovor eh, v svetu na agencije, ki regulirajo naše eh, finančne trge to the procedure we, we have uh, conducted and Glede postopka, ki smo ga vodili v zvezi z ESMO, bi rad povedal, da smo uh, zadovoljni, saj smo dobro sodelovali z ESMO. Kot ponavadi smo sledili standardnemu postopku, razčistili smo vsa dejstva, sodelujemo dobro, dobili smo odgovore na naša vprašanja in odzive na naše poročilo. Pozdravljamo tudi dejstvo, da ESMA sprejema naša priporočila. Kot sem dejal, so temelji za delovanje ESME dobri. Je pa res, da bi bilo dobro tudi, če bi upoštevali naša priporočila in še izboljšali svoje delovanje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Vali, izvolite. Sklepno besedo imate. Ja, hvala lepa še enkrat, gospod predsedajoči. Najlepša hvala predstavnikom računskega sodišča in ESME za to razpravo. Hvala tudi kolegici Ajala Sender glede vprašanja o scenariju morebitnega brexita. Zdaj, seveda je bilo zanimivo videti, kako se pač neka sovrena država z vlastno valuto loti spremembe Evropske unije, tako kot bi se lahko morda nekatere druge države, ki trenutno so v kritični situaciji, pa tega ne morejo, ravno zato, ker nimajo to vrstne sovrenosti. Torej bomo videli, kako se bodo odzvale tudi agencije na to vprašanje, ki je izključno politično vprašanje in ki je tudi ni sestavni del vsebine tega poročila, kar zadeva e, tveganje, kateremu so izpostavljene države. Tu je treba zagotoviti transparentnost eh, bonitetnih agencij in pomembno je tudi opredeliti, kako, kot sem dejal na začetku, to tudi psihološko vpliva na prebivalstvo, ko vidi neko pomembno boniteto konkretne države, ki morda ni v tako kriznih razmerah, kot to ocenjuje sama bonitetna agencija. Kar zadeva najmanjše bonitetne agencije, tudi tu je treba upoštevati vse, kar je bilo rečeno. In kot je dejalo računsko sodišče, je mislim, da njihov predlog čisto izvedljiv, kar pa zadeva potrebne vire za vzpostavitev novega sistema nadzora. To bomo vsekakor vključili v razrešnico in tudi v mnenje odbora Ekon. Pomembno je, da se kar se da poenostavijo eh, ti postopki, ampak videli bomo še, kako bodo te preizkuse opravili v drugih odborih Ekon, Kont in tako naprej. Toliko z moje strani, hvala vsem za sodelovanje. Hvala. Thank you, Mr. Valley. Uh, I was hoping I would. Najlepša hvala, gospod Valje. Upal sem, da ne bom slišal besede Brexit v odboru za proračunski nadzor, ampak temu je težko uiti. Hvala vsem. Sedaj pa zadnja točka. Razrešnica za leto 2014 skupna podjetja. Poročevalec je gospod Marinesko. Thank you, Chad. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, imamo po to točko 8 poročil, ki se nanašajo na skupna podjetja Artemis, Excel, Enjak, skupaj, na to pa ostali ITER, čisto nebo in eh, EMI. Najprej Enjak, Artemis in Excel. Artemis in Enjak sta se združila v Excel, kot veste, začenši z mesecem junijem 2014. Vsi trije so dobili mnenje s pridržkom, zato ker se nadzor ex post izvaja v skladu s nacionalnimi pravili. Računsko sodišče je ugotovilo, da ne more ocenjevati tega postopka na nacionalni ravni. Če tudi je stopnja napake pod dvema odstotkoma v vsaki državi članici, obstajajo razlike med pravili v teh državah članicah in zato, ker se eh, razlikujejo tudi pravila med državami članicami in Evropsko unijo, računsko sodišče pač ne more izdati eh, pozitivnega mnenja. po mojem mnenju, je Excel si je Excel zaslužil razrešnico, začeli so z letom 2014, uporabljajo sredstva iz obzorja 2020 eh, in sledijo drugačnim pravilom, tako da bodo usklajeni s pravili na ravni Evropske unije. Ne vem, kaj bomo naredili z Artemisom in enjakom morda bomo našli rešitev, morda pa bomo to preložili, tako da bodo oni lahko eh, našli rešitev. No, da bo Excel lahko našel eh, rešitev. Glede na to, da eh, druga dva nista več pri življenju, tako rekoč. Poskušali bomo najti rešitev za to pomankljivost, drugače bo Excel ponovno prejel mnenje s pridržkom za to, ker eh, bodo morali rešiti vprašanje denarja, ki ga Artemis in Enjak nista porabila. Na to ITER, kot veste, obstaja veliko zamot. Če ste prebrali poročilo računskega sodišča, ste lahko videli, da obstajajo težave na področju dejavnosti tekom leta 2014. Obenem pa čakamo na program, ki ga bo ITER potrdil in sprejel. Fuzija z energijo, seveda, ampak o tem se skupaj pogovarjamo, ehm, čakamo na njihov program. Odločitev o programu, ki ga je predlagal splošni eh, upravitelj, je, bil, je bila preložena. Eh, upamo, da bomo program imeli na voljo eh, junija, na to ga čaka ocena neodvisnega strokovnjaka. Predlagam torej, da preložimo sprejem razrešnice, tako da bomo lahko na to uh, imeli v rokah potrditev uh, sveta projekta ITER, tako da bomo videli, kakšna je prihodnost tega, tega izjemno pomembnega uh, podjetja da bomo na jasnem, eh, sem podpornik ITRA, ampak narediti moramo vse, kar lahko, zato da bomo izpolnili cilje te mednarodne organizacije. Preostali štirje pa takole. Računsko sodišče je uh, sprejelo mnenja brez pridržkov, imajo nekaj komentarjev v vsakem poročilu, ampak sam eh, o tem ne bi na dolgo in počes razgrabljal. Mislim, da je uh, mnenje računskega sodišča pozitivno, takšna je pač situacija. Imam pa nekaj eh, splošnih komentarjev eh, v zvezi s poročili računskega sodišča. Imamo okvirni program 7 eh, in pa obzore 2020. Leto 2014 je bilo posebno leto, zato ker so se skupna podjetja, druga skupna podjetja začela, razen Itra, Eh, leta 2014 in v poročilih bi morali imeti nekaj o tem, kakšno je stanje tistih prvih skupnih podjetij. No, saj ni tako pomembno, vedeti bi bilo uh, dobro, koliko porabljajo sredstev, kako porabljajo sredstva in uh, kaj se dogaja z različnimi tipi prispevkov. Zgolj dve poročili govorita o tem. Na to bi morali te informacije biti vključene v vsa eh, prihodnja poročila. Imamo še dve leti do leta 2017 in do takrat lahko porabljajo sredstva iz naslova sedmega okvirnega programa. Želim pa si tudi določb eh, komentarjev eh, o prispevkih v naturaljah, zato da Eh, bomo vedeli, kako so sredstva pokrita eh, na tej strani. Toliko. Hvala, gospod Marinesko, za to natančno poročilo v skupnih podjetjih. Sedaj pa preostali člani in eh, članice. Najprej gospod Prš. Vaši kolegove. Najlepša hvala za besedo. Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, gospod poročevalec. Najprej bi se rad. Uh, odzval z nekaj splošnimi horizontalnimi komentarji. Predlagam, da v naslednjem letu eh, razmislimo o nekakšnem horizontalnem eh, poročilu, ki bi ga pripravil poročevalec. Tam bi lahko obravnavali ta horizontalna vprašanja. Mislim, da bi bila na ta način na to individualno eh, poročila jasnejša. Izognili se lahko razpravi o tem, naprimer, Eh, če so eh, ločnice med sedmim okvirnim programom in obzorjem 2020 dovolj jasne ali ne. Ne glede na to, če se strinjam eh, s pristopom poročevalca glede jasnejše ločnice med temi, še vedno podpiram poročila za 2015 in 2016 v tovrstni obliki. Glede tehnične pomoči in podpore za skupna podjetja imamo skupni eh, center in dobro bi bilo, če bi v eh, poročilih omenili ta center, kakšne so izkušnje na tem področju. To se nanaša tako na eh, mnenja skupnih podjetij in mnenja komisije. Poročevalec je ponovadi precej kritičen, posredno in neposredno, do eh, poročila računskega sodišča. Pravi, da ponavljajo besede, da se ponavljajo, eh, poziva pa tudi k eh, zagotavljanju dodatnih informacij, naprimer, kar se tiče določenih prispevkov v naturaljah. Poročila so napisana na osnovi pravil, ki so bila sprejeta v preteklosti, ampak mm, glede na to, da informacije, ki jih zahtevamo, obstajajo, bi lahko eh, tudi te informacije dobili in eh, to v kratki in drnati obliki. Mislim, da je računsko sodišče eh, organizacija in institucija, ki je vredna zaupanja in to seveda povezano tudi z zaupanjem v Unijo kot takšno. Mislim, da bi morali biti malce bolj zadržani v končnem poročilu. Kar se tiče posameznih skupnih podjetij, se strinjam s poročevalcem, danes smo imeli prvi eh, sestanek s poročevalci v Senci in razen dveh zadev eh, se mi zdi, da bi morali eh, sprejeti razrešnico razen teh dveh, za katere bomo sprejeli razrešnico v oktobra. Gospod Šoltes. Hvala, <clears throat> gospod predsedujoči. Sam bi se dotaknil teme, ki, o kateri smo razpravljali tudi preteklo leto zelo intenzivno. Gre za Eh, projekt ITER. Torej, nepravilnosti eh, in tveganja, zaradi katerih smo lani priložili podelitev razrešnice na eh, našem odboru, so še vedno prisotni, žal. Skupno podjetje, večino oziroma projekt skupno, večino teh težav, na katere smo pozarjali lani, ni uspelo odpraviti. In računsko sodišče je tudi za leto 2014 ugotovilo, da obstajajo zamude pri izvajanju in da so te še vedno velike in da se celo še povečujejo in kot kaže se bo tudi proračun uh, zelo povečal. Tudi skupina za notranjo revizijo za 2014 je ugotovila ponavljajoče se dejavnike tveganja, kot so nerealni časovni okvir in število, eh, veliko število zahtev, ko se spremembo Eh, projekta. Še vedno čakamo na objavo akcijskega načrta, ki eh, ga, je skupin, ki ga je to skupno podjetje prvotno napovedalo za juni 2015, je to predstavilo na november 2015, zdaj pa celo na sredino leta 2016. Eh, zato še vedno nimamo jasnih podatkov o obsegu, časovnem načrtu in pa oceni potrebnih sredstev. In vprašanje je, zakaj te informacije niso dostopne za javnost, če eh, je direktor tega skupnega podjetja načrt že predstavil svetu in upravnem odboru podjetja, ki je načrt tudi v celoti podprl. Eh, enako kot lani, eh, seveda predlagam, da se podelitev razrešnice preloži, se pravi odloži in da se torej pridobi tudi predložitev akcijskega načrta. Ob tem pa me seveda zanima tudi eh, stališče eh, komisije, ali je torej komisija seznanjena z eh, tem akcijskim načrtom podjetja ITER oziroma projekta ITER in ali je seveda dala soglasje in oceno tega, tega akcijskega načrta. Hvala. Uh, thank you. Um... Najlepša hvala. Ne vem, če je z nami kakšen predstavnik skupnih podjetij, imamo pa kolege iz komisije, ki se morda želijo odzvati. Izvolite. Uh, Tam nekje v zadju se skrivajo. No, najprej eh, morda torej vi. Kakšno je vprašanje v zvezi s fuzijo za energijo? zastavili so vprašanje za komisijo. Kaj točno želite od nas? Kakšne informacije želite od nas? Uh, Samo nekaj informacij v zvezi z ITROM sem želel. Še posebej informacije v zvezi eh, z računskim sodiščem. Moje vprašanje pa je bilo vprašanje za komisijo. Kakšno je mnenje komisije v zvezi z akcijskim načrtom eh, za ITER? could, could you knock your microphone off, please? Yeah. So, so the, the question is for the Commission. Uprašanje je za komisijo, ne za ITER. Ok. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Prehajam iz Gran Direkcije. Rece, da nismo več pristojni za fuzijsko energijo, ampak vendar spremljamo ta dosje. No, to je predlagal direktor organizacije ITER, svetu ITER, ampak eh, komisija v imenu Evropske unije in tudi v imenu druge agencije zavrača osnovo, ki je bila za to podana, ker zadeva še ni dovolj eh, zrela in zato tudi to ni bilo razkrito javnosti in tudi ne vam. Neka številka je bila, ne vem kakšna, neka številka je bila, ki pa je komisija ni sprejela, zahtevajo pač, da opravijo več dela in eh, upam, da bo to upravljeno kmalo. Vaše drugo vprašanje, kako je to vezano na razrešnico? Ja, mislim, da so vam različni komisarji obljubili, da boste dobili to informacijo, ko bo zadeva dogovorjena. Zdaj ni treba odložiti razrežnice, zato da bi dobili to informacijo. Ta informacija bo prišla v vsakem primeru in to velja tudi za druge podatke. Vi boste seveda sami sprejeli to odločitev, ampak dejstvo je, da boste vse informacije dobili, čim bodo na voljo. Uh, kar pa zadeva ostalo, hvala lepa, dobra novica, da boste predlagali razrešnico za druge agencije, razen Enjaka in Artemisa. Mislim, da smo seznanjeni s težavami tu. To je za nas nekoliko problem, ker pač stvar je, kakšna je. Ne moramo pa veliko narediti kar zdaj je prihodnost in Excel, ki bo to zdaj prevzel, to predstavlja težavo, upamo, da bomo našli neko rešitev. Še enkrat, kaj to pomeni z vidika razrešnice za enjak in arte, ni spravljen, ne prav veliko, ker so stvari nespremenjene v primerjavi z preteklostjo in prav veliko ne moremo tudi storiti. Upam, da sem s tem odgovoril tudi na vaše vprašanje. Ja, lahko izrazimo resno razkrbenost nad uh, pomankanjem podatkov in eh, zato tudi predlagam, da se odloži razrešnica za leto 2014, kar zadeva tudi poročilo računskega sodišča in tudi kar zadeva vaše vprašanje, ki jasno kaže, da imamo še vedno opravka z resnim problemom, da je treba razjasniti določene eh, težave in eh, še vedno nimamo relevantnih podatkov glede načrtov in glede samih aktivnosti. Hvala lepa. Dobro, gospod eh, Marinesku, če lahko nekako sklenete razpravo. Ja, samo par besed glede leta 2014. To je torej bilo prvo leto druge mm, skupnega podjetja. In eh, delili so sredstvi iz sedmega okvirnega programa, kar pomeni, da so delili tudi na podlagi okvirnega eh, programa, iz sedmega okvirnega programa, tako da je treba videti, kakšna je dejanska izvedba, koliko so plačali, da vidimo, kakšna je uspešnost. Obenem so prejeli nekaj sredstev iz obzorja 2020, torej delali so na podlagi obzorja 2020 in dobili nekaj denarja iz tega naslova in velja tu izpostaviti, da so različne postavke v letnem proračunu za sedmi okvirni program in obzorje 2020. Nekateri so že organizirali razpise. E, v nekaterih primerih so že bili tudi določeni, določena plačila, tako da je treba vedeti, koliko so plačali, e, k čemu so se zavezali in tako naprej. Zato torej sprašujem in e, mislim, da te podatke lahko najdemo na spletnih straneh skupnih podjetij. Nekatera imajo zelo jasna pravila, torej sedmi okvirni program, obzore 2020, plačila in tako naprej, ampak v poročilu računskega sodišča pa nimamo nič. Imamo pa nekaj odstotkov, kar zadeva obveznosti in plačila, ki pa po mojem mnenju ne odražajo realnosti. Glede ITR-ja, načrt je, ampak to ni bilo zavrnjeno. Prosili pa so za neodvisnega. Uh, ocenjevalca. Ta proces ocenjevanja je zdaj v teku in zdaj bo zadeva opravljena v mesecu aprilu in eh, bo predstavljena junija in bomo videli potem v svetu, ali bo to potrjeno ali ne na svetu ITER-ja. Obenem pa je treba povedati, da je več kot 85 odstotkov dela v ITER-ju šlo pod izvajalcem, kaj pomeni, da je ta projekt zelo daleč napredoval, organiziranost, eh, organizacija dela se je spremenila, kar eh, tudi omogoča pomemben napredek in mislim, da za 85 odstotki dela, ki je že odpadlo na agencije, mislim, da so na dobri poti, ampak treba videti, kako je tudi zahtev in po dodatnem denarju, po dodatnih kadrih, da bomo videli, ali je to dejansko potem tudi izvedljivo. Hvala lepa. Ja, ne rad dajem komu besedo po poročevalcu, ki je podal zaključno besedo, razen če je res ključno, no, ni. Dobro, hvala lepa obima. Zdaj, kar zadeva časovnico, rok za uložitev amendmajev je 4. marec sprejem v odboru kont 22. ali 23. in sprejem v plenumu na drugem aprilskem zasedanju. Mikrofon za predsednika. Tako, mislim, da smo s tem zaključili, tudi z dnevnim redom za danes. Zaključili smo zelo zgodaj. Prosim, ne povejte, gospe Gresle, predsednici. <laughs> Ne povejte ji, ker nas bo na naslednjem sestanku potem eh, zadržala dlje, da nadoknadimo. Tako da hvala še enkrat vsem, jutri ob 9.00 zjutraj pa glasujemo, ne pozabite kartic.